Meine Damen und Herren, darf... Gospe in gospodje, vse, ki ste prisotni, prisrčno pozdravljam. Irgendwann müssen wir auch mal in Ruhe, sagt jetzt den... No, enkrat bo treba v miru premisliti o tem, kaj bomo storili, ko bomo vabili goste, pa nikoga ne bo tukaj. To je preprosto neprijetno, nerodno in tudi ne ustreza našemu mandatu raj bomo manj ljudi povabili, pa morate takrat biti prisotni. No, ta pozdrav ni bil tako prijazen, ampak to sem moral povedati. Pozdravljam Roberta Medlina, generalnega direktorja GD Info iz Evropske komisije. To je točka, ki smo jo dolgo pripravljali. Za nas je zelo pomembno, da ste danes z nami, od vas in vašega kolega bi želeli danes izvedeti nekaj o načrtih, ki potekajo, ki jih imate. In potem bi še morda postavili kakšno vprašanje. Torej, lahko začnete. Prisrčno pozdravljen med nami. Hvala lepa. Uh, Uh, Hvala. Meni ni pomena toliko število, ampak bolj politika. Mislim, da je sedaj dober čas, da smo tukaj. In to iz dveh razlogov. Najprej s tem, ker je kolegi komisarjev sprejel predlog o bodoči finančni perspektivi. To je zelo pomembno stvar za ta odbor, pa tudi za moj del komisije, celotna stvar se bo sedaj lahko razvijala naprej. In drugič, v tem času je dobro sicer razmišljati o počitnicah, pa tudi o tem, kaj se bo potem dogajalo jeseni. Čaka nas veliko dela in zato bi rad sam predstavil nekaj stvari, potem pa bom še predstavil eh, oziroma dal besedo gospodu Teravi, ki bo na kratko predstavil novosti na področju roaminga. Kajti tudi glede tega predloga bo treba razmišljati. Naj na začetku povedam, povem nekaj stvari glede uh, upravljanja, potem pa še o varnosti. Sestanek G8 v Dovilu je temo interneta postavil visoko na dnevni red vseh tistih, ki odločajo in pa v splošnih razpravah. Mislim, da je to dober korak naprej zaradi samega interneta in pa upravljanja le tega. To je bistvenega pomena za celoten internetni sistem, ki vključuje tudi področje raziskav. Glede tega bi rad omenil dvoje. Vem, da vaš odbor to dobro pozna. Najprej eh, forum Internet Governance. Ta se bo sedaj eh, jeseni prvič v Nairobiju sestavil v okviru novega mandata. Vem, da bodo tudi člani parlamenta imeli neformalne oziroma formalne sestanke, zato da se bodo pripravili uh, na ta sestanek. Mislim, da je to vedno pomembna svetovna priložnost uh, za Evropo eh, s njenim razumevanjem večstranskega pristopa, da lahko sodeluje v neki svetovni globalni razpravi, tako da se bo internet lahko razvijal naprej. Drugič, po mojem mnenju malo manj pozitivno, Začeli smo z razpravami z vodilnimi partnerji um, ICANN-a. Uh, na zadnjem sestanku v Singapurju so obnovili predsedstvo uprave, sprejeli so odločitve glede uh, glavnih imen v omrežju in verjetno veste, Ameriško ministrstvo za pravosodje in GD konkurenčnost sta naredila analize uh, Eh, konfliktov interesov v tej administraciji tega pomenega organa, ki ga delimo z ICANN-om. Spravi, tukaj imamo nekaj dobrih novic, nekaj slabih novic glede upravljanja. Internet uh, je pomemben za nas vse, tudi za vaš odbor uh, in verjetno vas zanima tudi novosti na tem področju. Drugič, varnost. Pod mačarskem predsedstvom smo dobro napredovali s državami članicami tako na neformalnem uh, ministerskem sestanku v Balatonu, kot tudi na svetu za telekomunikacije. Dogovorili smo se, da bomo morali okrepiti varnost za vse uporabnike interneta, tako državljane, podjetja, kot tudi javno upravo. V zadnjih šest mesecih smo videli več napadov na infrastrukture kom komisije, pa tudi napade hekerjev na komercialno mrežo naprimer tudi na francosko ministrstvo za finance, ameriško javno upravo. In lahko rečem, da je vprašanje varnosti interneta danes tam, kjer je bilo eh, vprašanje javnega zdravja v času eh, SARS-a in ptiče gripe. Zaenkrat še nimamo nekega skupnega odziva na taj grožnje in na tej podlagi mislim, da bomo morali najprej se ozreti k parlamentu, da nam pomaga neko pomoč, da nam da pomoč. Uh, da bomo zgradili vizijo aktivne evropske, aktivnega evropskega posredovanja, se pravi skupno delo vseh držav članic. Potem drugič, v proračunu že imamo predlog, da bi Evropski infrastrukturni sklad povezali s tem. To ponovadi povezujemo s široko poslovnim omrežjem, eh, avtocestami in energijo, ampak pomaga pa lahko tudi nacionalnim organom, da sodelujejo na varen in usklajen način. Uh, In uh, torej postaviti moramo mrežo in zagotoviti, da bo to delovalo. In potem tretjič Enisa. Kot veste, ne bomo sedaj samo obnovili mandat za Eniso, ampak bomo tudi sodelovali z upravo Eniso, da bomo dokazali njeno delovanje v, od danes naprej. In potem na koncu gospodarstvo. Raziskave sem že omenil, kot smo se mi da pogovarjala pred začetkom sestanka. Res smo v težkih časih, ko gre za javno financiranje česarkoli, ampak komisija uh, verjame, da nek predlog za precejšnje, zelo večje povečanje izdatkov za raziskave, razvoj in inovacije. To je nekaj, kar nujno potrebujemo. Več kot 64 odstotkov iz eh, sedmega razvojnega programa in eh, ostalih programov vem, da to ni preveč in vem, da bi lahko mi vsi sodelovali in to dosegli. Če govorim iz svojega zornega kota, raziskovalnih aktivnosti. Mi smo pripričani, da bo ta umestni pregled, ki ga, bomo, ki, ki ga sedaj opravljamo, da to kaže, da dobro porabljamo denar in da nam tudi rezultati kažejo, da bo da tudi vsi ostali te naše rezultate tako sprijeli. Glede bodočih predlogov, ki jih bomo predstavili v prihodnosti, pa menimo, da bi morali uh, upoštevati tako majhne, enostavne ideje, ki smo jih eh, spodbujali in razvijali, in jih nadgraditi tako, da bodo postale bolj danosežne in uh, obetajoče in da bodo dosegle trg. Hkrati pa seveda potrebujemo tudi velike ideje. Uh, V zadnjih mesecih smo pripravili nekaj predlogov tudi na področju IKT-ja, tako da bi vključili financiranje tudi do milijarde evrov v prihodnjih desetih letih. Sveda, če bomo lahko uh, opredelili uh, takšne vodilne pobude, ki bi jim lahko zagotovili takšno financiranje. Zato moramo sodelovati. Omenil sem že, da moramo povezati uh, evro. To je nov predlog v proračunu, ni v raziskovanem predlogu, je pa releva, relevanten za delo ki ga ta, o, torej vaš odbor opravlja. Imamo raziskave, program eh, ŽEO. Eh, to so vse tiste glavne smeri, ki povezujejo znanstvenike v Evropi, ki omogočajo sodelovanje eh, med znanstveniki in tudi takšne povezave, kot je delo v Evropi z delom, ki poteka v Čilu. In če še predstavim svoje delo, prehod, uh, tretjega svežnja poteka počasi, sedaj bi v bistvu morale vse države že eh, objaviti popoln prenos te zakonodaje, eh, ampak je zaenkrat to storilo samo pet. Če bi samo še pet jih manjkalo, bi to bilo normalno, manjka pa jih 22 in to me skrbi, tako da bomo tukaj morali res eh, biti bolj pozorni. Glede priporočil, ki jih bomo uporabili v tretjem svežnju, se pravi, ne gre za Eh, gre zgolj za priporočila, ne za to zakonodajo. Gre za sporočila, ki jih bomo eh, v, zadnji, v nekaj tednih javno tudi podali. In sicer stopnja skupne zakonodaje Evropi se mora povečati. Tako da bo to sporočilo, da moramo sled, eh, temeljiti na priporočilih, ampak da zato ne zagotavlja enakih možnosti za investicije. Tako da zaenkrat nismo dovolj uspešni okoli zakonodaje na področju telekomunikacij. In na podlagi tega sedaj prihajam do predloga za roaming in tukaj bom dal besedo Vesu Teravi. Ta predlog je pomemben ne samo z političnega zornega kota, ker so ga pač potrošniki opazili, ampak tudi zato, ker sodi v ta celoviti okvir eh, zakonodajne pokrajine na področju telekomunikacij, je v bistvu vrh, konica te strukturirane intervencije. In uh, v teh preglednicah, ki jih bomo sedaj pokazali, boste videli, uh, da je naš predlog, predlog, ki ga bomo predstavili, takšen, da bo bolj ambiciozen v smislu zagotavljanja strukturnih sprememb, ne zgolj zagotavljanja najvišjih cen. Ohranili bomo neko zgornjo raven cen, hkrati pa bomo poskušali razširiti uh, trg ne zgolj uh, glasovno, glasovne klice, SMS, ampak tudi podatke. Vesa izvolje. Dobro jutro, hvala. Gospe in gospodje, v svojih prosovnicah bom poskušal pojasniti, kaj dejansko predlagamo, zato da se bomo lotili problemov konkurence na področju roaminga. Predtem pa bi vam rad v parih preglednicah predstavil, kje smo in kako trenutno izgleda trg. Kot zahteva trenutna uredba, Na področju roaminga mora komisija pregledati delovanje uredbe in oceniti konkurenco na, na tem trgu. In rezultat tega pregleda je bil naslednji. Naše poročilo, ki smo ga predstavili prejšnji teden in tam smo tudi predstavili nekaj predlogov, ki smo jih zapisali v ta osnutek predloga za uh, novo uredbo oziroma spremenjeno uredbo na področju roaminga. Če pogledamo ta trg in kako ta sedaj deluje in kakšen je bil vpliv trenutne uredbe, vidimo, da uporabniki, um, upravljalci to dobro upoštevajo, da so se cene znižale, ampak samo zaradi teh zgornjih meja. meja. Poprečne cene se torej gibajo okoli teh reguliranih cen. Ko pogledamo uh, gostovanje podatkov, To je trg, ki vedno bolj raste in je zelo pomemben del roaminga že sedaj, ampak bo tudi takšen postal v prihodnih letih. V trenutni uredbi smo regulirali vse, eh, vse tarife in tam smo že videli določene znake konkurence. Trenutna zgornja meja je 50 centov, eh, komercialne ponudbe pa so dosti niže, celo po 30 centov. Ko pa smo pogledali, uh, cene pri končnih uporabnikov pa so te dosti nad uh, š, um, cenami na, na široko, na debelo. E, to se je v bistvu dejansko povečalo, tako da lahko rečemo, da uh, operaterji dobro zaslužijo pri gostovanju podatkov. Celoti gledamo ni povezave med cenami in stroški. In tukaj imam sedaj dve preglednici. Najprej glede glasovnih eh, klicev, torej stroško roaminga. Tukaj vidite rdečo črto, ki prikazuje raven zgornje eh, cene in potem se tisto, kar je spodaj, pa vidite tisto, kar smo dobili z vidika roaminga na trgu. In te cene so zelo blizu zgornje meje, kot vidimo, ni nobene konkurenčne ponudbe pod regulirano ceno. Tukaj pa so cene o gostovanju podatkov za vsako četrtletje. Prvi dve, prva dva stolpca kažeta maloprodajne cene, torej cene za končne uporabnike in zadnja dva stolpca pa cene na debelo. In tukaj vidimo to, ta modri stolpec, tako imenovani off-net cena, kar pomeni, da gostujete v omrežju, ki ni del iste, istega um, podjetja. Tukaj so najviše cene in um, eh, tu je, druge pa je pod 30 evrov uh, cena. Tako da vidimo, da se je ta razlika zelo povečala v zadnjih letih. Kot rezultat tega, tega, kar vidimo na trgu, pa bomo morali razmisliti tudi o drugih rešitvah, ne zgolj o določenju nekih najvišjih cen, tako kot uh, sedaj velja od leta 2007 naprej. V trenutni uredbi je tudi to bilo točno zahtevano. Uh, strani parlamenta je prišla zahteva, da mora komisija preučiti druge možnosti, ne zgolj do, um, regulacijo cen in da moramo tudi poiskati neke druge možnosti in načine, kako bi spodbujali uporabo takšnih nadomestkov. In kaj smo mi tukaj ugotovili? Nek hibridni pristop, mi temu rečemo. Najpomembnejše pri tem, če pogledamo uh, ta trg dolgoročno gledano, so zlasti strukturni elementi, ki jih predlagamo v tem osnutku predloga. S temi strukturnimi elementi, kasneje jih bom podrobno predstavil, želimo zlasti okrepiti obseg izbire za potrošnike za storitve gostovanja, tako da bi lahko končni uporabnik lažje primerjal cene gostovanja, da bi te cene bile bolj pregledne za vse uporabnike, ko ti izbirajo svojega uh, operaterja in ponudnika storitev in da bi tudi olajšali na strani ponudbe uh, različne storitve gostovanja končnim uporabnikom. To je nekaj, kar bo postalo bolj zahtevno z, vidika tehničnega, z tehničnega vidika, Tako da bomo sporedno še vedno morali ohraniti trenutno določanje zgornjih cen. To bo moralo veljati še nekaj časa, dokler ne bodo te strukturni ukrepi postali bolj učinkoviti. Sedaj pa, če v parih besedah razložim, kaj dejansko mislimo s temi strukturnimi ukrepi. Gre za dve vrsti ukrepov. Najprej in to je tudi prvi ukrep, ki ga bo enostavno izvajati in ki bo lahko začel veljati takoj, ko bomo dobili osnutek nove uredbe. Gre za to, da olajšamo dostop tako enih mobile virtual network operators, torej tisti, ki nimajo svojega omrežja in ki ponujejo storitve končnim uporabnikom. Obstaja torej zahteva, da bi vsi operaterji mobilnih omrežij zagotovili dostop do tem, ki nimajo svojega omrežja po nekih zmernih cenah in zmernem času, naprimer dve od uh, vloge, če je ta uh, razumna in če bodo izpolnjevali vse stale pogoje uredbe. Bi v dveh mesecih tudi njim morali zagotoviti dostop in uh, da bodo ti lahko zagotavljali. Uh, storitev gostovanja končnemu uporabniku. Drug del pa je dosti pomembnejši. Namreč oba ukreva bomo morali pogledati skupaj. Gre za možnost od sredine 2014 naprej, da bi končni uporabnik lahko izbral ponudnika eh, gostovanja ločeno od eh, domačega ponudnika oziroma operaterja. Leta 2014, torej, če boste takrat razmišljali in mislili, da ste zadovoljni s svojimi mobilnimi operaterji, s storitvami, ki jih imate doma, ampak bi pa želeli imeti boljše ponudbo za roaming, potem boste takrat imeli boljše možnosti. Lahko boste poiskali alternativne ponudnike storitev, če boste našli kaj bolj zanimivega kot tisto, kar imate trenutno, boste lahko trenutnega ponudnika oziroma operaterja ohranili doma za enake eh, storitve, ločeno pa boste lahko uh, izbirali za uh, gostovanje. To boste lahko pravili na zelo enostaven način. E, našli bomo takšne rešitve, ki bodo prijazne uporabnikom. Kot sem rekel, zato bomo potrebovali nekaj časa. Operaterji bodo morali sodelovati, spostaviti bodo morali vročene standarde in eh, skupna načela o tem, kako, bi, eh, kako bodo izvali to ločeno prodajo. V trenutni uredbi bomo uvedli neke začetne meje za kostovanje podatkov. Tega nismo tako začeli izvajati, ko je uredba vstopila v veljavo, so operaterji dobili približno eno leto časa, da so potem to lahko uredili v sodelovanju z um, organom, z evropskimi regulatorji. In podobno bomo predlagali tudi tukaj, ko bo šlo za ločeno prodajo uh, storitev roaminga. V dveh letih po sprejetju uredbe, torej če bo ta sprejeta junija, drugo leto bo potem čez dve leti spostavljen sistem in bodo potrošniki imeli to možnost, da bodo lahko izbirali svojega ponudnika za gostitev gostovanja. V mestnem času pa bomo seveda morali še vedno ohraniti to zgornjo mejo cen. Zato želimo, da se ta določba ohrani do leta 2016. Ampak leta 2015 pa bomo izvedli popoln pregled oziroma celovit pregled kjer bomo pogledali, kako deluje trg znotraj trenutnih oziroma novih rešitev, eh, torej v okviru teh strukturnih okrepov, ali bo stvar torej delovala tudi po letu 2016 in bomo videli, ali je, bo to še vedno smiselno izvajati. Torej, polni pa leta 2015, zlasti glede delovanja strukturnih ukrepov. In še na koncu par besed o gostovanju podatkov. To je v bistvu edina storitev, ki trenutno ni regulirana na maloprodajni ravni. Na podlagi dejstva, da, priš, da, da ni prišlo do nekega, da se znižanje cen na veloprodajni ravni ni preneslo na maloprodajno raven, mislimo, da bomo zaradi tega morali spostaviti neko prehodno obdobje. In kot smo videli že prej v posameznih prosojnicah, poprečna cena na maloprodajni ravni je okoli enega evra na megabajt in mi želimo to ceno tudi določiti na zgornji ravni, naprej okoli 90 evrov oziroma 90 centov in do 2014 bi se to znižalo na 50 centov na megabajt. Še nekaj bi tukaj rad podaril. Ko gledamo ta predlog in če pogledamo te cene eh, teh stroškov, bistvenih stroškov, vidimo, da so te cene oziroma te stroški še vedno zelo visoki, tako da bi mogoče morali imeti bolj stroge zgorne meje, ampak pogledati moramo oba vidika, tako strukturne rešitve kot zgorne meje cen. Uh, novim operaterjem in novim akterjem na trgu moramo dati tudi določene spodbude, tako da bodo lahko tudi oni izpostavljali rešitve, ki so privlačne za potrošnike. Na drugi strani pa moramo tudi zaščititi potrošnike. Zaščititi jih moramo pred pretiranimi cenami. Ne moramo kar zniževati cen, kajti s tem ne bomo imeli dovolj spodbud za operaterje, da bi oni delovali na konkurenčni način. Oba elementa sta torej pomembna, pa gledati jo moramo skupaj, vedno, kadar ocenjujemo nek predlog. S tem mislim, da lahko zaključim svojo predstavitev. Hvala. Hvala za to priložnost, da smo lahko predstavili nedavni zakonodajni predlog in eh, predstavili tudi malo splošno podobo. Če pa česa nismo omenili, bomo s veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imajo poslanci. Gospodje, najlepša hvala za to predstavitev. To se mi zdi zelo pametno, da v kratkem času predstavite prostem govoru probleme in da ne samo prebirate nekih besedil. To je pokazalo, da se na vašem delovnem področju ukvarjate s pomembnim vprašanjem. Veseli me, da ste tako natančno prikazali problematiko gostovanja in s tem lahko dobro vstopimo v razpravo. Kot prvi se je k besedi javil gospod Ribik. Izvolite. Najlepša hvala. Tudi za predstavitev uredbe Roaming 3. To je zelo pomembno vprašanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Treba nam je zagotoviti, da bo v prihodnje mogoče tudi brez tako velikih eh, cenovnih razlik, eh, kot ste jih predstavili, peljati zadevo naprej. Dejali ste, da je povprečna cena 1 evro na megabajt. Vemo pa, da če gremo v drugo omrežje v drugi državi, se zahteva 1,39 evra. To je 13,9 eh, evra na megabajt, to se pravi da je to visoka cena. In če prihajamo na tako velike razlike, ne razumem, da v skoraj vsakih državah moramo plačati 9,90 ali 13,90, eh, dobimo obvestilo na SMS-o za en megabajt, zakaj moramo to potem plačati. Potem pa operiramo tukaj z gigabajti, v mnogih državah imamo pakete za 8 gigabajtov za 8 evrov. To je trikrat večja količina, kar pomeni, da en gigabajt stane en evro. Torej, kon, cena za končnega uporabnika. En gigabajt za en evro. Če si pogledamo in to primerjamo z tem, kar ste predstavili, plačamo 13.900 evrov za en gigabajt. Tukaj imamo 13.900 za to, kar vi predstavljate, in en evro v posamezni državi članici za en gigabajt. To so ogromne razlike, ki niso več eh, normalne. Zato je vprašanje, ali bi pri prenosu podatkov morali zadeve urediti po količinski lestvici saj bi s tem odprli bistveno več možnosti, toliko k cena zakončnega uporabnika. Kar pa zadeva končne cene. Kar pa zadeva zaključevanje klica, potrebujemo ta sredstva za investicije v infrastrukturo poskrbeti moramo, da bodo operaterji imeli ustrezne dobičke, ker če bo imeli dobre dobičke, bodo lahko ustrezno investirali. Zato ne govorimo o cenah, ampak moramo govoriti o omejitvah, eh, ki prepečujo zlorabe. To torej, je treba omejiti cene tam, kjer vidimo, da gre dejansko za zlorabo. Ne vem, zakaj moramo čakati do leta 2016. Razvoj na trgu je tako hiter, da bi morali postaviti krajše roke. Ker moramo videti, kaj se bo zgodilo s prvo generacijo in, oziroma s četrto generacijo, kakšne bodo nove možnosti. Kolega Odi. Hvala. Hvala tudi generalnemu direktorju in gospodu za vašo predstavitev glede vašega generalnega direktorata. Bi želel eno pojasnilo in sicer glede sedmeročnega pregleda sedmega okvirnega programa. Sam sem bil namreč proševalec za to temo in imel samo, so strokovnjaki zelo dobro delali, ampak da komisija je zelo pozno izdala svoje sporočilo. Sam sem imel samo 15 dni za svoje poročilo, kar je bilo res zelo malo časa. Naš odbor je tako moral delati v zelo kratkih rokih, zato da je lahko Evropski parlament predstavil svoje sporočilo Evropski komisiji znotraj uh, tega okvira, zlasti zadnja tri leta okvirnega programa, se pravi 2011, 2012 in 2013. Za ta leta imamo 30 milijard evrov, ki so namenjeni za, splošno za te projekte. In to so najbolj ranljiva leta kjer eh, ne gre samo za neko nadaljevanje dela, ampak se je v bistvu celotna stvar skoraj sesula. Tako da moramo jasno predstaviti sporočilo. Zanima me, ali ste upoštevali poročilo Evropskega parlamenta v zvezi s tem? Na splošno smo vam rekli, smo vam poslali dve sporočili. Poenostaviti projekte, ali ste jih poenostavili? Uporabniki menijo, da ste podali preveč različnih pogojev, da je to preveč komplicirano. In drugič, naše sporočilo je to, da, da je treba zlasti pomagati malo naslednjim velikim podjetjem, eh, da je to na področju inovacij in v vaših projektih, ki jih eh, predvidevate za to obdobje od, ta, od jun, julija 2011 naprej, ali ste to upoštevali v stroških? Glede gostovanja pa razumem, politike, komis, razumem politiko komisije in gospe Kruz glede zmanjšanja cen. To je nekaj, kar je dobro za naše državljane in je tudi dobro za potrošnike. Ampak ali nam lahko zagotovite, zlasti v povezavi z regulatorji, ki želijo določiti zgornjo ceno, tudi infrastrukture, da ta znižanje to znižanje cen ne bo vplivalo na investicije v omrežje, tako glede pokritja celotnega evropskega omrežja, kot tudi obnovitve, eh, prenove omrežja eh, in vključevanje novih tehnologij, kot je UMTS, eh, potem teh širokopasovnih omrežij. Namreč v določenih delih Evropske unije Eh, ljudje nimajo enakega dostopa do teh storitev, zato ker enostavno sploh ni infrastrukture, ki bi to omogočala. In imamo občutek, da delate z, na področju oziroma na podlagi zelo urbane logike, da imajo vsi dostop do tehnologije in da lahko samo na podlagi tega znižamo cene. Ampak, če pa zmanjšamo cene tistim, ki imajo manj denarja, to pomeni tudi, da se manj vlaga. Ali lahko zagotovimo, da bodo kljub temu da bomo kljub temu ohranili enako raven investicij in da bomo s tem zagotovili dostop do storitev za vse državljane, ne glede na to, kje se na, na, nahajajo na območju EU. Tikal. Kolegica Tikal. Mulčmes, uh, domnule Prešedin, te vrašal so. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sama bi se zahvalila komisiji za predstavitev Pozdravljam predlog eh, nove uredbe Roaming 3. Naš trg dejansko še ni dovolj konkurenčen. Zato je potrebno podaljšati veljavnosti uredbe in izboljšati pogoje za konkurencom. Seveda bomo besedilo poskušali izboljšati z našimi predlogi sprememb, zato me zanima, ali ste upoštevali tudi naslednja dva vidika. Še vedno nismo našli rešitve za mejna območja med državami članicami in tretjimi državami. Tukaj prihaja namreč do interferenc. Če ne, Uh, deci acest lucru este valabil. Zato obstaja možnost, da menimo, da govorimo v domačem omrežju, omrežju države članice, v bistvu pa smo že v omrežju gostujoče države in to nas potem pripelje do bistveno višjih računov. Menim, da bi za to problematiko morali najti rešitev. drugi problem, ki ga želimo omeniti in na katerega opozarjajo ljudje, je, da sporočila o gostovanju prihajajo včasih eh, prepozno, tudi nekaj dni kasneje. Tukaj bi morali določiti določ kriterije, ki bodo onemogočili, da bi se to še dogajalo. To pomeni, da bi morali kratka sporočila čim prej sporočiti, enako kot eh, pri drugih telefonskih pogovorih. Druga tema, ki bi se rada dotaknila, je pravzaprav prošnja, da nam več poveste o identiteti, o določeni identiteti in kako je z digitalnimi podpisi. S tem zvezi pričakujemo novi delovni plan Evropske komisije, saj je ta tema zelo pomembna za nas. Gospod Kavaljo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi komisiji in generalnemu direktorju za podrobne informacije. Imam samo kratko vprašanje glede novega sklada, infrastrukturni mehanizem, glede postavljanja prioritet, izbiro prioritetnih projektov, pogojev za odeležbo. Domnevam, da bodo tukaj zainteresirane različne države članice. Imamo namreč izkušnjo, da projekti na tem področju zelo slabo delujejo, imajo slabe učinke. Na področju informacijske družbe smo imeli svežen za široko pasovne povezave, ki so se sredstva črpala iz eh, sklada za razvoj podeželja. Zadeve niso dobro potekali, zato mislim, da potrebujemo jasna pravila ki se jih bo enostavno držati in projekte izvajati. Tudi vprašanje sofinansiranje pogosto zelo problematično. Hvala lepa. Kolega Ransdorf. Kolega Ransdorf. My question is very simple. Imam zelo preprosto vprašanje. Ali ste upoštevali problem malih in srednjih podjetij? To je bil problem prve uredbe. MSP-jem je treba omogočiti dostop do mreža, vstop v mreže. Treba jim omogočiti, da delajo v omrežju e, lasnika. Do tega ni prišlo. Zato me zanima, ali bo tokrat mogoče zagotoviti malim in srednjim podjetjem, da bodo stopala vstop v omrežje, da bodo stopila na trg, kajti velika podjetja preprečujejo malim delo na tem področju. Hvala lepa, gospa Madurel, imaš zdaj besedo. Bom zelo kratka. Generalni eh, direktor, prisrčno se vam zahvaljujem za predstavitev. Obema se zahvaljujem, da ste prišli med eh, nas in podali svoje izjave. Čisto prav imate, pravi trenutek je, da potegnemo črto po to, kar se je dogajalo pred jesenjo. Zelo dobro ste predstavili posamezne teme. Zžetko že temo gostovanja so aktualna vprašanja, s katerimi se bomo v naslednjih mesecih še pogosto srečevali. Opravljali no, bi eh, rokavico, ki sem jo dobila in eh, dodala svoje k že postavljenim vprašanjem. Komisija je predstavila predlog eh, resolucije glede delovnega, delovnega programa komisije za leto 2012. Pri tem bi omenila tri zadeve, ki jih zajema ta predlog. Saj bi si želeli več angažmana vašega eh, generalnega direktorata. Prvo vprašanje se nanaša na elektronsko trgovino, trgovanje. In vprašanje o zemeljske razporeditve. Strinjamo se s tem, da vzpostavimo enotni digitalni trg. in da je zato treba okrepiti elektronske elemente poslovanja, digitalni podpis in podobno. Vse skupaj z namenom povečanja varnosti potrošnika. Pri čezmejnem delovanju bi morala komisija poročiti možnosti za upoštevanje teritorijalnosti pri uporabi omrežij. Naj pozorim še na potrebo po stabilnem zakonodajnem okviru za to področje. Tukaj potrebujemo bolj trden okvir za to, da bi omogočili investicije v infrastrukturo za širitev širokopasovnega mreža in širitev storitev in podobno. Tukaj potrebujemo ustrezno pravno gotovost hkrati pa primerno ceno za potrošnike. Tudi kar zadeva prihodni okvirni program, bi si želeli ustrezno financiranje področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Tako da bo Evropa na vrhu uporabe novih tehnologij, zdravstvenih eh, novih tehnologij, okolje, promet eh, in da bomo uporabljali inteligentna omrežja in podobno. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj se zdaj bi še enega vprašanja, gospod Medlin. Najbolj zanimivo pri vašem predlogu o gostovanju je nova struktura v drugem delu. Ne vem, zakaj tukaj ne moremo napredovati hitreje. Zakaj za to potrebujemo tako dolgo? Ker ti v mestnem času bomo morali še vedno regulirati cene. To mi nikoli ni bilo všeč. V bistvu je najbolj smiselno narediti strukturne spremembe. Prej, ko bomo to dosegli, bolje bo. Ampak verjetno imate dobre razloge za to, da to tako dolgo traja. Ti bi me zanimali. Hvala lepa. Hvala lepa za komentarje in vprašanje. Tukaj je bilo nekaj zanimivih eh, signalov. Najprej bom eh, odgovoril na vprašanja, ki se ne nanaša na gostovanje, potem bom povzel zadeve v zvezi z roamingom. Najprej gospodu Odijo. Kar zadeva sedmi okvirni program, je bil mestni pregled eh, prebavljen. Preden sem prevzel to delovno mesto pod vodstvom gospe Gagan Quinn. Ste videli velik napredek pri poenostavitvah. To drugi odbori te institucije niso tako dobro sprejeli, kot bi se želeli. Komisija, sploh kolegi, ki vodijo cel sistem, pogosto trpijo zaradi frustracije na področju inovacij in raziskav. Nekako obžalujemo, da še vedno prevladuje mentaliteta nadzora. Prepričan sem, da imamo podporo kolegov v Generalnem direktoratu za proračun in drugih pristojnih direktoratih za ustrezno financiranje. Tukaj imamo predloge za čas leta 2020. Tukaj smo zauzeti in imamo podporo. Tukaj smo povezali finančne mehanizme tudi z Eurostari in eh, osebno se udeležujem različnih razprav v zadnjem letu. Če me vprašate, smo dosegli vse, kar je bil namen tega mestnega pregleda, prav gotovo ne. Tako da bo potrebno še kar nekaj postoriti tudi v tej hiši. Kar zadeva e ID in elektronsko identifikacijo in digitalni podpis, imamo direktivo o digitalnem podpisu, ki se pripravlja in elektronska identiteta, ki zahteva nek eh, vzdržen evropski model. Izvedli smo pilotne projekte in v drugi polovici tega leta bomo dobili rezultate in poskušali oboje združiti, kajti popolnoma se strinjamo, da je elektronska identiteta in digitalni podpis nekaj, kar je med sebojno povezano. Kar zadeva interference v mejnih območjih, je ki jih je omenjala gospa Tikao, naj povem, da je rešitev te problematike, ena rešitev je obveščenost potrošnikov, zaradi tega, ker lahko izberete omrežje svojega lokalnega operaterja ročno, kot če živite v obmejnem območju, kar zadeva interferencije s tretjimi državami. Se naši kolegi že posvetujejo z velikimi partnerji v Rusiji, naprimer. Interferenci tako na zunanih mejah Evropske unije, kot tudi na mejah med državami članicami, zahtevajo eh, nekaj časa, da jih eh, uredimo, vendar se s tem ukvarjamo. Kar pa seveda ni neposredno povezano z gostovanjem. Gospa Kavaljo je govorila o povezavi v Evropi. Komisija je pripravila koncept in je podala predlog eh, finančnih sredstev, ki želimo porabiti za to vprašanje. Glede tega, kaj bo naslednje, menim, da moramo najprej na grobo razdeliti zadeve med energijo, pre, promet in IKT. IKT mi je tukaj najmanjši, kar zadeva finančne potrebe v predlaganem svežnju. Glede tega, kako bomo zadeve vodili, upravljali, upamo, da smo se nekaj naučili iz eh, načrta oživljanja gospodarstva, je, da ne moremo specializirano uporabljati sredstvo, zato potrebujemo ustrezne posrednike, ki se bodo spoznali na posamezna področja za uporabo ustreznega infrastrukturnega sklada lahko zagotovimo vlaganja na področju zasebnih investicij in javnih investicij. Iskali bomo zelo inovativne rešitve, poskušali bomo združevati infrastrukturne sklade, regionalne sklade, zasebna sredstva, javna sredstva. Vse to želimo povezati še vedno pa smo v fazi brainstorminga, kjer poskušamo najti najboljše rešitve. Vprašanje gospe Madure. Seveda pozdravljamo vašo podporo in jo tudi potrebujemo na področju e-trgovine. Gospa Kriljus in gospod Barnier tesno sodelujeta na področju telekoma. Pričakujemo, da bomo jeseni predstavili to, čemu pravim mini čekini poročilom kjer bomo poskušali osvetliti, kako velika je luknja oziroma vrzela, ki jo bo potrebno zapolniti. To bo vaša naloga, če to smem tako povedati. Če se vrnem na moj prvotni komentar, še vedno smo v začetni fazi z Marakom smo še vedno nekoliko zadaj pri izvajanju tretjega svežnja. Direktori podjetij nam pravijo, da še niso zadovoljni z enakostjo pogojev na evropskem trgu, tako da je potrebno boljša, boljše izvajanje na področju inovacij in raziskav ugotavljam, da imamo dva velika stebra delovanja. Ena je vloga IKT v povezavi z velikimi izzivi našega časa, podnebnimi spremembami, pametnimi mesti ali pa tudi IKT kot eh, ključni faktor za omogočanje inovacij. Enostavno se pogovarjati na ulici z nekom ali pa z mamo o tem, kakšni so izzivi prihodnosti v Evropi, ampak ko je treba določiti eh, ključne tehnologije za napredno računalništvo v oblaku, naprimer, ali kaj drugega, to so eh, konkretne zadeve, zato se moramo na nje ustrezno osredotočiti. In če zdaj pridem na gostovanje in se lotim eh, vašega komentarja, gospod predsednik, in vprašanje gospoda Ribiga. Ko bomo enkrat ugotovili, kaj želimo, bomo lahko hitro napredovali. Prvi test bo, če lahko najdemo soglasje oziroma voljo za kompromis v svetu in parlamentu, ker zadeva očinkovit prihodno obdobje, je to bolj občutljivo vprašanje, kot je Veza pojasnil, kar zadeva omejevanje cen za izmenjavo podatkov. Se lahko to zgodi takrat, ko zakonodajalec sprejme to odločitev z ustreznimi prehodnimi obdobji, ki upoštevajo veljavnost eh, obstoječih pogodb. Pri strukturnih spremembah pa se mora spremeniti vedenje na trgu. Strukturne spremembe pomenijo, da vsakič, eh, ko nekdo vstopi v poslovalnico operaterja, da sklene pogodbo in dobi prvi račun, se mora vprašati, a ima pravo pogodbo sklenjeno. Zato morajo videti, kakšne eh, so cene, kakšni so stroški eh, gostovanja v primerjavi z obstoječo pogodbo, kakšne so cene drugih eh, ponudnikov in kakšno ponudbo lahko dobimo od njih ne moremo pričakovati, da bo trg čez noč eh, proizvedel te informacije. Poskušamo hitro napredovati, vendar pa ne tako hitro, da mm, vsa zadeva ne bo učinkovita za potrošnike. Kar zadeva investicije, to je bilo vprašanje gospoda Ljubika in gospoda Odija kakšen je naš pristop tudi k vzdržnosti investicijskega modela. Eden ključnih eh, indikatorjev eh, delovanja je čim hitrejša izgradnja širokopasovnih povezav v Evropski uniji. Vsi moramo izpolniti ta pogoj. Trenutno potekajo pogovori na tem področju in sam sem prišel do sklepa, da moramo bolj trdo delati na tem področju, kar pa ne pomeni, da lahko zagotovimo vse večje dobičke za operaterje, kajti ugotavljamo, da nimamo linearne povezave med maržami operaterjev, vse večjih, in investicijami tu ni linearnega razmerja. Zato se moramo tega zavedati. Ne gre pa za primerjavo 1-1. Kot so prosojnice pokazale, imamo tu še veliko možnosti za bolj poštene ponudbe za potrošnike, brez tega, da bi spodkopavali možnosti investicij. Kako oboje povezati? Je preko okoličine na Danskem eh, ima 90 odstotkov širokopasovno povezavo doma z zelo hitrimi mobilnimi povezavami in eh, potrošniki se odločajo za cenejše ponudbe, zaradi tega, ker še nimajo nič eh, posebnega od novih tehnologij, zaradi tega, ker vsebina še ni v ponudbi manjkajoči člen v Evropi in to je povezano tudi s vprašanjem gospe Maduro glede e-trgovine, da je treba vzpostaviti bolj privlačni trg z bolj seksi ponudbami, če temu lahko tako rečem. In potem bomo se ustrezno lotevali izzivov. glede vprašanja, kratkih eh, sporočil, ali sem eh, v gostujočem omrežju ali pa eh, če pošljemo sporočilo, da bomo zamudili na kosilo, tu je mm, majhna razlika, ampak to izhaja že iz same vsebine teh sporožil, ampak to si bomo pogledali. Potem pa smo pri vprašanju gospoda Ramstorfa in s tem zaključujem svoje odzive. Veza je omenjal možnosti za mala in srednja podjetja. Trenutno lahko lokalno dominantni operaterji omogočijo dostop malim potrošnikom, malim podjetjem, kar jim močno otežujejo. Zato moramo vzpostaviti obveznost tistih, ki vodijo omrežja, da sklenejo pogodbe v roku osmih tednov, naprimer z vsakomor, ki si to želi. Tako da bomo spostavili možnosti za male operaterje, da se vključijo v celotno evropsko omrežje. Če nam bo to uspelo, bomo lahko izvedli strukturne spremembe. Kako daleč bo to šlo, bo pokazal zakonodajni postopek. Gospod predsednik, najlepša hvala. Ja, gospe in gospodje, mislim, da se lahko tudi vašem imenu zahvalim generalnemu direktorju. GD in so za zelo izčrpne informacije, tudi za razlage, zakaj ste obrali to ali ono pot. Mislim, da je to zelo korisno za naše nadaljne posvetovanje v naslednjih tednih, mesecih, no ja, tednih ne, ampak bolj mesecih. Se bomo še večkrat srečali, bolj intenzivno sodelovali, ker nas čakajo konkretni projekti. Najlepša hvala, da ste si vzeli eh, čas. Eh, hvala lepa še enkrat. Thank you.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 Okay, we can start. Lahko začnemo. Okay, we müssen Br. mogoče v začetku, da preverimo aparate, preden bomo začeli glasovati. Torej, poskusno glasovanje. Tu gre za vprašanje da ali ne. E, mi zaključimo sestanek in gremo takoj na dopust. Ja ali ne? Glasujte. Okay, Dobro, glasovanje je zaključeno, rezultat je nič presenetljivega. Dobro, vse jasno, Us, tako lahko začnemo. Najprej. prvo glasovanje je poročilo gospe Ford varnost pri naftnih in plinskih dejavnostih na morju. To je pravzaprav dosti komplicirana vsebina, imate glasovalni seznam in začeli bomo. E, predlog 31, kdo se strinja, kdo je proti, vzdržan, sklen, pri, e, sprejeto 33 za, proti vzdržani, sprejeto 34 za, proti vzdržani, zavrnjeno 35, 35 da, za, proti vzdržani, sprejeto. Prvi kompromis za, proti vzdržani, sprejeto to odpade, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 in 40 sta identična, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem... 41, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, za, je bilo prehitro, ja. Ja, imamo malo problemov, zato ker moramo odkloniti eh, predloge, zato ker nismo pristojni. Ponavljam še enkrat, 41, torej 43 za, proti, vzdržani sprejeto, hvala. 44, ne. Drugi kompromis, za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pridemo na MPL 2 za proti vzdržani, sprejeto MP3 za proti vzdržani, sprejeto tretji kompromis za proti vzdržani, sprejeto četrti kompromis za proti vzdržani, sprejeto MP5 za proti vzdržani, sprejeto 55 za proti vzdržani, sprejeto 56 za proti vzdržani, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis pet za, a ne? Aha. 57, 57 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 59 za proti vzdržani sprejeto de, eh, po delih, prvi del za. Prvi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Torej, boljše je, da preverimo. Glasujmo. En preveč, neki čisnoga. Ja, smo pred poletnimi počitnicami, pa ste zgleda utrujeni. E, glasovanje zaključeno, sprejeto. Sprejeto, to je bil zdaj prvi del, zdaj pa drugi del za proti vzdržani. Sprejeto, tretji del za ne. Ne, ne, to odpade. 64 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66. Sedemšestdeset za, proti vzdržani sprejeto, osemšestdeset za, proti vzdržani sprejeto, kompromis šest za proti vzdržani. Sprejeto. 72 za, proti vzdržani. Sprejeto. 73 za, proti vzdržani. Sprejeto. 74 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6a za, proti vzdržani. Sprejeto. Empl 8 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 9 za proti vzdržani sprejeta. 89 za proti vzdržani sprejeta. 90 za proti vzdržani zavrnjeno. 91 za proti vzdržani vzdržani, sprejeto 92 za, proti vzdržani, sprejeto. Potem odpade, odpade, odpade, odpade, 95 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani, sprejeto. 99 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. 102 in NB14 sta identična z v, ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 103 za proti vzdržani sprejeto. 104 in NB15 za proti vzdržani sprejeto proti zdržani sprejeto. 105 v dveh delih. Prvi del za, proti zdržani sprejeto. Drugi del za, proti zdržani sprejeto. Sto devet za, proti zdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto 110 za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 113 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani sprejeto, 119 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto, 124 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 126 za, proti vzdržani sprejeto. 128 pa NV20 identično za, proti vzdržani sprejeto. Odpade, odpade, odpade. 130 za, proti, zdržani sprejeto. Odpade. Envi 18, drugi del. Za, proti, vzdržani. A. Envi 18, drugi del. Za, proti, vzdržani. Zavrneno. Envi 9. 132 za proti držani, zavrnjeno. 133, ne. Oj, 133 za, proti vzdržani sprejeto. 134 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 137 kot dodatek za proti vzdržani sprejeto. Empl 15 za proti vzdržani sprejeto, 138 za proti vzdržani sprejeto. 139 za proti vzdržani zavrnjeno. 140 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeta. Sto enaštirideset za, proti, vzdržani sprejeta. Sto triinštirideset v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeta, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sto štiriinštirideset za, proti, vzdržani sprejeta proti vzdržani sprejeto in pl sedem za proti vzdržani sprejeto. Zdaj sedem za proti vzdržani sprejeto, osem za proti vzdržani sprejeto, devet za proti vzdržani sprejeto, enajst za proti vzdržani sprejeto, dvanajst za proti vzdržani sprejeto, štirinajst za proti vzdržani sprejeto, protiv zdržani. Zavrnjeno. 15. Ne, 13. 13. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 16 za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto 17, za proti vzdržani se sprejeto 18, v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani sprejeto 19, za, prosim, 19 za, proti. Aha. <laughs> A še enkrat, 19 za proti, vzdržani sprejeto 20 za, proti, vzdržani sprejeto 21 za, proti, vzdržani sprejeto 22 za, proti, vzdržani sprejeto 3 a. Lahko zdaj do 30 vse v enem glasujemo. Torej, 23 do 30 v enem, ne? Kje imate problem? Kjer je številka? 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za proti vzdržani, sprejeto je 32 za proti vzdržani, sprejeto. Ena za proti vzdržani, sprejeto. Dva in štiri, identična za proti vzdržani, sprejeto. Tri za proti vzdržani, sprejeto. Šest za proti vzdržani, sprejeto. Pet za proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj empl ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemnajst odpade 21 za proti vzdržani sprejeto. NV1 za proti vzdržani sprejeto. NV31 za proti vzdržani sprejeto. NV36 za proti vzdržani sprejeto. NV37 za proti vzdržani zavrnjeno. 38 za proti vzdržani zavrnjeno to je bilo to. Zdaj pa glasujemo o celotnem eh, eh, dokumentu. Glasujemo. In glasovanje zaključeno. In jasen rezultat z veliko večino sprejeto prisrčne čestitke. Gospe, forto je jasen rezultat. Ni bilo tako enostavno. To je ne samo proizvod eh, večjih glasovanj, ampak tudi proizvod težkega postopka. Hočem nekaj povedati. Rada bi se zahvalila kolegom iz drugih političnih skupin, ko vidite na glasovalnem seznamu, smo zelo trdo delali tudi pred rokom za vložitev predlogov sprejem smo poskušali doseči soglasje in kompromis. Zato še enkrat najlepša hvala vsem članom iz drugih političnih skupin, ki ste prispevali k temu, da smo to uspešno opravili. Ja, Prehajamo na poročilo Šacima, kaki se celovitost in preglednost energetskega trga. E, samo eno glasovanje in to bomo naredili elektronsko. Torej, lahko posamezno glasujemo ali pa naenkrat za vse. Jasno. E elektronsko bomo glasovali za vse tri zadeve. Glasujmo. To zdaj nič ne zastopim. Tu je samo eno. Za, ko glasovanje je končano, vse jasno prisrčne čestitke. Vse. Zdaj pa nadaljujemo. Prehajamo na poročilo eh, kolega Šimanskega. Tu imamo glasovalni seznam. Začeli bomo z kompromisom ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dva za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dva a za proti vzdržani sprejeto. 11 za proti vzdržani sprejeto, 14 za. Uh, eh, 11 bomo preverili dobro, 11 preverjamo. Pre, eh, glasovanje je zaključeno. Jasno, čist jasen primer. Dobro, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za, v treh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, bomo preverili tretji del, glasujmo. Glasovanje je zaključeno in sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto, 48 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani, zavrnjeno. 26, 27, 28 so identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29, ne bomo preverili. Torej, 26, 27, 28 preverjamo, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. tesno zavrnjena. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, ne, 29 preverjamo. Dobro, 29 preverjamo, zaglasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 30 za,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 Glasovanje je zaključeno in zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprijeto, 32, drugi del za, proti, bomo preverili drugi del preverjamo drugi del, glasujmo. In pri EPP-ju eh, eh, e eden preveč. Eden se mora izključiti. Dobro. Zavrnjeno. Kompromis 5 za, protiv držani sprejeto. 39 za, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 41, ne, zavrneno. Mnenja ste, da je zavrneno, dobro bomo preverili. Že zopet nekdo preveč iz EPP-ja, hvala, zaključeno, zavrnjeno. 41. 41. Prvi del. 41. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 42 za, proti. Preverili bomo. Preverjamo 42, glasujmo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani sprejeto. 45 za, proti. oprostite, 45 odpadeš. 46 tudi. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, predlog spremembe 1, 49 preverjamo, dobro, glasujemo. zaključeno glasovanje in zavrnjeno. E, ena za, proti. Hm. Morate bolj dvigniti roko. Ena za, proti držani. Sprejeto s tem e, preidemo na glasovanje o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo zaključeno glasovanje in sprejeto prisrčne čestitke kolega Šimanski. Tudi to se je pozitivno končalo. Prisrčna zahvala. Sedaj pa zadnje glasovanje in to je skupna resolucija in ustne vprašanje. Včeraj smo se dogovorili, da bomo glasovali v bloku. Prosim, da dvignete roko. Hvala lepa. Kdo proti vzdržani? Moramo elektronsko uh, glasovati o besedilu. Glasujemo. In glasovanje. Zaključeno prisrčna hvala, tudi to rezultat je pozitiven, tako da lahko nadaljujemo z delom. S tem smo končali glasovanje, zahvaljujem se, zdaj bomo nadaljevali. Ne, kot naslednji nas bo obiskal poljski minister, ga pa še ni, se še ne more biti tu. Kdaj pride ob 11? Jaz mislim, drage kolegice in kolegi, jaz mislim, da polski kolega ne bo prišel pred 11. ali pa celo še pozneje, 11.30. A prekinemo do 11.30. Torej sekretariat pravi, da bo minister prišel verjetno šele ob 11.30. Torej, odmor do 11.30. Nima nobenega smisla, da tu zapravljamo čas popite kavico,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 Hidrogen.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 Gospe in gospodje, ponovno prisrečno pozdravljanje po krajšem odmoru. Naj pozdravim gospoda Pavlaka, podpredsednika Bolske vlade in ministra za gospodarstvo. Njegov obisk je za nas velikega pomena. Zahvaljujem se, da je v imenu polskega predsedstva prišel k nam. E, danes bo imel obisko še nekaj njegovih kolegov. Že v, v zadnjih tednih smo imeli več priložnosti se pogovoriti tako z gospodom Pavlokom, kot tudi drugimi predstavniki polske vlade. Bili smo na obisku na polskem. Mm, obisk je bil dobro organiziran, bil je čudovit. Dobili smo veliko zelo zanimivih informacij in s tem bi kar zaključil svoj uvod. Ter vas eh, gospod Pavlak povabil k predstavitvi nekaj uvodnih misli, potem pa bodo imeli kolegi še priložnost postavljati vprašanja. Naj vas opozorim na to, da moramo ob pol enih končati, sredi tega, ker moramo in želimo biti pozorni tudi na potrebe tolmačev. Včeraj smo močno prekoračili naš čas, danes bodimo točni. Prisrčno pozdravljeni, izvolite. Šanovne panje, šanovni panovje. Eh... Gospe in gospodje, vesel sem, da sem lahko prišel k vam. Vesel sem, da se bomo lahko pogovorili o vprašanjih, ki se nanašajo na energijo, industrijo. Upam, da bo se polsko predsedstvo izkazalo za zelo uh, koristno za Evropsko unijo in Polsko. Vem, da bodo tudi ostali ministri, naprimer zadoženi za raziskave, uh, znanost, visoko šolstvo, to je gospa Kudricka, potem gospod Grabarčik, minister za infrastrukturo in gospod Miller predstavnik Ministrstva za notranje zadeve. Vsi ti bodo še tudi prišli k vam in vam bodo govorili. Rad bi vam predstavil naše prednostne naloge na področju energetske politike. Mi predlagamo, da bi se osredotočili na tri področja v pos, tekom polskega predsedstva. Integracija Evrope, to je eno najboljnejših področij. Integracija je vir za rast. Drugo področje, druga prioriteta je varna Evropa na področju prehrane, energije in obrambe. Zato gre v varne Evrope. In tretje področje je odpiranje Evrope. Evropa odprta svetu, zunanjemu svetu. Ministrstvo za gospodarstvo je odgovorno za ta tri področja. In danes se bomo sreotočili na področja, ki se nanašajo zlasti na industrijsko in energetsko politiko. Na začetku bi rad povedal par besed o energetski politiki. to je del te varnejše Evrope in pa grožne s tem povezane. Rad bi se osredotočil na zlasti zunanjo dimenzijo energetske politike v EU. Mislimo, da je ena najpomeni, najpomembnejših korakov za spostavitev varnejše Evrope ta, da zagotovimo trdnejše temeljne zunanje dimenzije energetske politike. Ta potrebuje ustrezne inštrumente in orodja. Stališče EU v odnosu do držav, ki so glavni dobavitelji in proizvajalci, kot tudi potrošniki, ne, pa tudi naše stališče glede tranzitnih držav bi moralo biti bolj učinkovito. Zato mi mislimo, da vsi ukrepi namenjeni okrepitvi zunanje dimenzije so takšni, da bodo zgor koristili delovanju EU in njenemu delovanju na, na zunanjem. Uh, zunanjih odnosih. To, bo tudi, to so tudi pogoji za gospodarsko rast in razširjenje gospodarskega obsega. Zunanja dimenzija energetske politike pomeni, da bo svet razmislil o dveh mehanizmih. Prvi je mehanizem koordinacije. Ta bi se ukvarjal zlasti s tem, kako poenostaviti izoblikovanje konsolidiranih stališč držav članic in evropskih inštitucij povezanih z problemi na področju energije. Drug mehanizem pa je mehanizem solidarnosti. Ta bi zagotovil potencijalno pomoč evropskih inštitucij posameznim državam, če bi prišlo do problemov in reševanje dvostranskih problemov s tretjimi državami. Naslednja, naslednje področje, na katerega se bomo osredotočili kot del krepitve zunanje dimenzije, pa je razširitev uh, eh, Akije na druge države. Zlasti se bomo sravtočili na razširitev pravnega reda na sosedske države. Osredotočili se bomo na ratifikacije pogodbe o energetski listini na globalni ravni. Tukaj moramo uporabiti enake mehanizme, enake sisteme za delovanje. Potem bomo tudi lažje govorili s sogovorniki in partnerji. Zunanja energetska politika bo tudi predmet razprav septembra na neformalnem zasedanju sveta TTE, ki bo v Vroclavu. Drugo področje, ki se nanaša na energetiko, na katerega se bomo sredotočili, pa je učinkovitost energije. To je zelo pomembna stvar, ena najpomembnejših točk našega predsedstva. Osredotočili se bomo zlasti na direktivo o energetski učinkovitosti. Zelo se prizadevamo, da bi dosegli 20-odstotni cilj za povečanje energetske učinkovitosti. Nedavne ocene komisije nam pravijo, da bo Evropa dosegla zgolj polovico tega cilja. Da bi zagotovili polno izvajanje, bo morala EU sprejeti ukrepe na področju zlasti gradbeništva, prevoza, opreme, tehnologije, kot tudi energetskih sistemov. Polsko predsedstvo bo spodbujalo države članice, da bi sprejele takšne ukrepe se to predlagamo. Zelo ambiciozni urnik za delo na tem področju, torej na delo o novi direktivi za energetsko učinkovitost polsko predsedstvo, želi, da bi septembra na zasedanju sveta sprejeti poročilo o napredku glede te direktive. Drugo področje, na katerega se bomo sreotočili v našem predsedstvu, to je nov dogovor med ZDA in EU. To je etovani Energy Star. In v polskem predsedstvu želimo zaključiti priprave novega uh, dogovora oziroma sporozuma z američani. Med našim predsedstvom bo Evropska komisija predložila svetov predlog za odločitev za ratifikacijo novega sporozuma, kot tudi osnutek za izvajalsko uh, uredbo. Polsko predsedstvo želi doseči ravnovesje med mednarodnimi dogovori na tem področju. Zato bomo 24.11. na zasedanju sveta obvestili vse o napredku na tem področju. Drugo vprašanje pa je energetska infrastruktura. To je zelo pomembno. Gre za razvoj in izgradnjo energetske infrastrukture. To je pomembno za vsa tri področje energetske politike v EU. Tukaj polsko predsedstvo pričakuje zakonodajne predloge komisije. Te bi naj prejeli jeseni letos. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, pa je eh, načrt Energy 2050, s tem bi dali nov uh, poudarek energetske politike v EU, svet bo to obravnaval tekom polskega predsedstva. Vpliv ukrepov, ki bi jih sprejeli kot del eh, prizadevan za zmanjšanje emisij, pa moramo obravnavati tudi v luči vključevanja najpomembnejših partnerjev. Brez tega ne bomo uspešni. Zato se moramo pogovoriti o vplivu različnih politik, energetske, podnebne politike, vse kar vpliva na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Naslednja področje je uredba REMIT. Tudi ta bo zelo pomembna. Osredotočili se bomo tudi na njo. Povečati moramo zlasti preglednost in kohezijo trgov prispevati moramo k več, boljšemu delovanju energetskega trga. Naslednja stvar. Varnost in zanesljivost uh, črpanja nafte na morju. Tukaj moramo zagotoviti čim večjo varnost in zaščito okolja, pa tudi varnost vseh tistih, ki delajo v tem sektorju v Evropi. Vi v svojem stališču pravite, da bi morale države članice določiti načela za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti na tem področju znotraj okvira, ki bo sprejet v EU. Sedaj pa še par besed o jedrski energiji. Ko gre za jedrsko energijo, se bo predsedstvo začelo ukvarjati z direktivo Euroatom. Tam bomo določili temeljne standarde za zdravje uh, zaščito zdravja vseh zaposlenih v tej stroki. Uh, določili bomo tudi pravila za stresne teste, ki jih je treba izvesti in uh, zagotavljanje varnosti ne le v EU, temveč tudi v sosednjih državah, tako da bi imeli najviše varnostne standarde, ki bi veljali tudi v območju, ki obs, obdaja Evropsko unijo. Za zaključek z tem povezane z energijo, bi vam rad povedal, da bi radi tudi spremenili retoriko, ki se uporablja v EU. Mi mislimo, da se ne bi smeli osredotočiti samo na nizkooglično gospodarstvo, ampak da bi morali biti tudi o, o takšnem gospodarstvu, ki eh, ima nizke emisije. To pomeni, da se moramo osredotočiti na rešitve, kjer bomo izkoristili priložnosti ki so pred Evropsko unijo. Kaj te, če govorimo zgolj o nizkoodličnem pomene, se osredotočimo samo na premog. Če govorimo pa o nizkih emisijah, pa smo bolj splošni, gre za zmanjšanje emisij. Hkrati pa tudi govorimo o energetsko činkovitosti, torej ne samo o ogliku. Osredotočiti se moramo torej tudi na rešitve, ki bi spodbujale boljšo uporabo energije. Naj, naj vam povem en primer. Če naprimer govorimo o ogrevanju, gre za različne toplotne črparke, ki jih uporabljamo za proizvodnjo toplote iz plina. In če je 50-odstotna očinkovitost, lahko proizvedemo dvakrat več toplote, če to primerjamo naprimer s tem, da se ta plin uh, izgoreva v uh, pečeh. Te toplotne črpalke se proizvajajo v Evropi in zato je to lahko pomemben dejavnik, ki nam lahko tudi pomaga pri ohranitvi delovnih mest, ohranjanju naše konkurenčnosti, konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Naš moto bo, da se osredotočimo torej, na gospodarstvo z nizkimi emisijami. V tem kontekstu pa bi vas rad tudi obvestil, da bomo na Polskem začeli tudi sodelovati z industrijo, mednarodnimi organizacijami in nedavno smo na Polskem tudi slišali o novem poročilu Svetovne banke. To poročilo se nanaša na prehodu oziroma preobrazbi polskega gospodarstva, ki gre v smeri tega gospodarstvo z nizkimi emisijami. To je zelo pomembno. To poročilo je pomembno. Zagotavlja tudi namige, kako bi lahko preoblikovali naša gospodarstva na poti k nizkim emisijam, pa da bi kljub temu še vedno ohranili svojo konkurenčnost. Industrijska politika. Tukaj bi radi sprejeli oziroma začeli razpravo znotraj strategije Evropa 2020 in Tukaj so najpomembnejše vodilne pobude, kot je celovita industrijska politika v področju globalizacije, potem inovacije in Evropa, ki izkorišča svoje vire na učinkovit način. Potem je tukaj še načrt za uh, Evropo, ki učinkovito upravlja svoje vire. To je, bo tudi tema neformalnega zasedanja sveta o konkurenčnosti. Uh, ta svet bo razpravljal o tej temi in sicer v mesto Soport 21.7. Tukaj bi rad povdaril, da je naš cilj to, da bi industrijska politika bila v osrči Evropske unije, pri tem pa bi sprejeli tudi vse podrobne politike, upoštevali pa bi morali tudi vpliv na konkurenčnost sklepi in lekcije, ki smo se jih naučili iz krize, so pokazali eno preprosto resnico, eh, ker imamo proj, proizvodnjo, delovna mesta. Tam lahko tudi potem uživamo v gospodarski rasti. Gre torej za to, da zaščitimo konkurenčnost, da ohranimo svoje delovna mesta. To je zelo pomembno. pa še nekatere druge aktivnosti, ki jih bomo sprejeli tekom polskega predsedstva v svetu 29. in 30. septembra, tu bo svet za konkurenčnost. Na podlagi razprave, bo, ki bo že prej potekala, bomo poskušali sprejeti eh, celovite sklepe glede konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Za konec bi vam rad povedal, da bomo te pobude zaključili v razpravi. Govorili bomo o vodilnih pobudah za okrepitev izvajanja industrijske politike v EU. Seveda bo obseg tega odvisen od pravočasnega predložitve predlogo strani komisije, vendar pa se zdi očitno že sedaj, da priprave za sklepe lahko začele v delovni skupini za konkurenčnosti rast novem, eh, novembra. In mislim, da bomo takrat tudi lahko Eh, da ga dosegli. Mi smo zelo in z velikim zagonom začeli naše predsedstvo, jeseni bomo imeli volitve, parlamentarne volitve, kar je predvsej tvegano, ni pa to misija nemogoče, nam poleti bojo počitnice en mesec, da nas za nas, kaj ti naš premijer rekel, da za nas letos ni nobenih počitnic. Tako nam je naložil naš premijer. Volitve bodo v septembru, začnemo normalno delati obravnavali bomo evropske teme in upamo, da bo to tisti odločilni mesec, prebojni mesec za nas. Gospod, predsednik, gospe in gospodje, mi računamo na vašo podporo, na vaše sodelovanje, vaše izkušnje, kajti vi delate na tem področju nek eh, stalen način, stalno se ukvarjate s temi temami, z evropsko zakonodajo. Tukaj vaše izkušnje, vaša občutljivost je zelo pomembna. Tako da bi radi izkoristili vašo pomoč, vaše sodelovanje in upamo, da bo naše predsedstvo podano nek nov zagon, nek nov vpliv na to. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik vlade, najlepša hvala. In če že morate biti zelo pridni, to poletje in ne boste imeli dopusta, boste morda celo nagrajeni. Včasih se to tudi zgodi. Zdaj pa imajo kolegi priložnost postavljanja vprašanj in podajanja komentarjev. Imamo na voljo zelo malo časa, zato vas prosim, da ne porabite več kot minuto ali dve za vaša javljanja, saj si želimo dobiti še pametno odgovor od gospoda Pavlaka, zato pa potrebujemo spet nekaj časa. Začenjamo s gospodom Gebrom. Oui, monsieur le ministre. Ja, gospod minister, čestitke za vaš uvod, zelo zanimiv je bil. Tako kot vi mislim, da to, da, poda da boste podarili energetsko politiko in zlasti učinkovitost, je bistveno, to je najbolj pomembno. Malo časa je, zato eh, bom postavil eno vprašanje in sicer predlog, ki ga je podala komisija za financiranje programa GMES, Global Monitoring for Environment and Security, izven oziroma preko tren, uh, eh, naslednjega finančnega okvira 2014 do 2020. To je prioriteta v Evropski uniji, tako uh, glede varnosti kot okolja, tveganja pa so velika. Namreč, da bi ta program GMES eh, se enostavno ustavil, zato ker pač ni ustreznih finančnih jamstev obstaja tveganje, da pač ne bo uh, in do zadostnih investicij. Zaenkrat so to tako javne kot zasebne investicije, ki skupaj predstavljajo 3 milijarde evrov. Uh, toliko je bilo vloženega v zadnjem desetletju v ta program. Tretjino se je financiralo z proračuna EU, vse ostalo Evropska uh, vesolska agencija. In vprašanje, ki vam ga postavljam, pa je, kaj boste storili tak, za to, da ta pomemben vesolski program, ki je bistvenega pomena za nadzor in spremljanje našega okolja, ne bo opuščen. Hvala. Madame Grostet. Gospa Grostet. Hvala. Dve vprašanje. Prvo se nanaša na uporabo poročila, ko glasovali nedavno o evropske investicijske politiki, kolega Alma kolega eh, Bernd Delange je bil poročevalec. Kaj nameravate storiti, da bomo ohranili zaposlitev v tradicionalni industriji v EU? Tukaj potrebujemo konkretne predloge. Druga stvar. Govorili ste o energetski politiki. Govorili ste o emisijah CO2. Obstaja potreba potem, da bi eh, proizvedli več energije, kar pomeni, da bomo morali tudi uporabiti termoelektrarne. Ali imamo kakšne rešitve, da bomo te uh, očistili z temi tehnologijami za zajemanje in shranjevanje CO2? -ja? Mi vemo, da ta tehnologija sedaj že obstaja v, e, v EU, uh, eh, da so te tehnologije uspešne in koristno bi bilo, če bi si Polska močno prizadevala za to možnost, da bi razvili nek pravi načrt za zajemanje in hranjevanje CO2 -ja v EU, tako da bi tukaj oh, oh, ohranili svoj prednost pred Kitajsko. Danke sehr, Frau Hvala lepa, gospod Ek. Hvala. Gospod minister, pozdravljeni v našem parlamentu. Tukaj sem. V sredini. Kar zadeva energetski načrt. Nekoliko me skrbi, sploh po zadnjem svetu za okolje. Komisarka Hedegard izpogajala decembra v Južni Afriki kaj dobrega. Sanjo moramo spostaviti platformo, na kateri bo lahko razvijala svoje delo. Celotno poročilo se ukvarja z konkurenčnostjo in energetsko učinkovitostjo, ter se osredotoča na prav tiste prioritete, ki ste jih pravkar omenjali. Na tem področju potrebujemo določene rešitve, tako da bomo komisarki ponudili dobre izhodišča za pogajanja. Lahko nekaj več eh, poveste o izboljšanju energetske učinkovitosti in končno še majhen nasvet. Upam, da boste v trialogu delovali tako kot Britanija in Francija z odprtim mandatom ki, pomeni, mandatom, ki pomeni, da lahko zaključimo z delom na eh, zakonodaji, s katero se trenutno ukvarjamo. Hvala lepa, kolegica Rivazi. Hvala, dobrodošli, gospod minister. Z delegacijo ITE smo bili na Polskem. Govorili ste o energetski strategiji, ki ne bo imela veliko emisij CO2. Istočasno pa je pri vas veliko premoga in želivate razvijati želite razvijati drugačno energijo. Por... Želite pa razvijati energijo, uh, ki bi izhajala iz uh, drugačnih verov. In sprašujem se, kakšna jamstva nameravate dati državljanom, ki bodo zaradi tega uh, videli, z, z, ki bodo trpeli zaradi onesnažene potalnice, vidimo, da prihaja do eh, izkoriščanja, ki, pre, ki je preveliko, onesnažuje se potalnica, kdo bo to plačal, kdo bo očistil to potalnico. To me zanima. Šimanski. Kolega Šimanski. Hvala lepa, predsedujoči. Pozdravljen, gospod minister, v našem parlamentu. Vse, kar ste omenjali, so zelo pomembni elementi. V tem odboru boste našli tudi dobre partnerje za uresničevanje vseh načrtov, ki ste jih danes omenjali. Tukaj smo pri glasovanju, pri uredbi REMIT, gre za to, da zadevo speljemo skozi v prvi obravnavi. Nekaj konkretnega. Včeraj sem prebral informacijo, da polska vlada, kar zadeva določanje meril pri izpustih plinov in eh, CO2, načrtuje pomembne korake. Tukaj smo enakega mnenja in sicer, da bo trg z izpusti CO2 prinesel nepravičnosti za mnoge države srednje in vzhodne Evrope. Zato me zanima, kaj, eh, zato ste to tudi ustrezno komentirali. Kolega Brežina, hvala lepa. Tudi Sam se zahvaljujem gospodu ministru. Želimo tudi veliko uspeha med polskim predsedovanjem. Postavil bi pa vprašanje o zakonih na področju jedrskih raziskav. Imamo okvirni program, ki ga je svet sprijel, vendar pa ta zakon daje zajema še tri druge dele. redno sodelovanje v programu. Eh, sprašujem se, ali namerava polsko predsedstvo zaključiti z to zadevo, saj se tukaj pojavljajo pomembna vprašanja v zvezi z jedrskimi raziskavami financiranje jet fuzijskih reaktorjev in podobno. To zakonodajo bi morali zaključiti že pod polskim predsedstvom. Hvala lepa. Kolega Girek ima besedo. Jaz imam več vprašanj, vendar se bom osredotočil na eno. Gospod minister, prav gotovo morate voditi zelo ambiciozno politiko, ko gre za energetsko učinkovitost kot ste že povedali danes, ko ste govorili o izpustih toplogrednih plinov. Potrebujemo določene energetske svežne, brez prilagoditev, to ne bo ustrezalo vašim ciljem. Tako da se ne morem strinjati s kolegi, ki so govorili o CCS-o, da je to že sklenjeno in eh, da se bo zadeva izvajala. To ni res. Kako lahko torej učinkovito proizvajati energijo tudi iz premoga. Hvala lepa, gospa Kavaljo. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala tudi ministru, da ste danes z nami in za vašo podrobno predstavitev. Imam kratko vprašanje glede CCS-a, zajemanja in shranjevanja oglika. To je ključnega pomena za varstvo podnebja. Brez CCS-a bomo težko izpolnili zaveze, ki smo jih prevzeli. Sploh zato, ker se uporaba premoga še vedno večja. Tehnologija na pilotni ravni že obstaja. Evropa je tudi financirala sedem demonstracijskih projektov v velikem merilu. Ti projekti so bili povezani s težavami, ne samo s tehničnimi težavami, ampak težavami tudi uh, s sofinanciranjem podobno. Kakšne so torej vaše načrti predsedstva, polskega predsedstva, da ponovno sprožite, date zagon eh, temu programu in tej tehnologiji? Potem pa gre še za energetsko učinkovitost eh, v stavb. Tukaj imamo velike težave z naknadno vgradnjo ustreznih sistemov in problem je tudi arhitektura Potrebujemo sklad, ki bo dobro deloval, enega še imamo, vendar pa ne zadošča potrebam zaradi zapletenosti zadev. Zato moramo sprejeti tudi ustrezne ukrepe za nakladno vgradno ustrednih sistemov v obstoječe stavbe. Hvala lepa. Kolegica Hübner. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Prisrčno vas pozdravljam med nami, gospod. Eh, podpredsednik vlade. Veseli me, da ste danes z nami in ste nam predstavili namene polskega predsedstva. Dobili smo informacijo, da je, so vaše načrti zelo ambiciozni. Gre za novo direktivo o energetski učinkovitosti, tudi eh, nova uredba REMIT in nova uredba glede visokih varnostnih standardov na področju jedrske industrije. To so izjemno ambiciozni načrti, zato me zanima ali lahko v tem trenutku že rečete, da v Evropi vlada nesoglasje glede ustrezne mešanice energentov, tako kar velja, kar bi bilo spremljivo ne samo za posamezne države članice, ampak za celotno Evropo. Kako lahko oblikujemo tako mešanico energije in energentov, ali bo k temu sodila tudi jedrska energija in katera energetska področja boste upoštevali. Potem pa smo v Evropskem svetu ali v njem razmišljate o tem, kako pomagati posameznim državam, članicam. Kajti mnoge države so ustavile svoje načrte v zvezi z izgradno jedrskih eh, zmogljivosti. Po drugi strani pa vemo, da morda ne moremo proizvesti dovolj energije s konvencionalnimi energenti. Zato ponovno vprašanje po energetski mešanici na evropski ravni, pa tudi na ravni posameznih držav članic. Hvala lepa, kolega Balšitis. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod eh, minister. Hvala lepa za vašo predstavitev, za to, da ste tukaj. Seveda razumemo, da je vaš delovni program zelo ambiciozen in da nimate veliko časa. Prav gotovo. Boste z resničitvijo tega programa tudi polepšali prihodnost Evrope. Nekaj več me zanima k malim in srednjim podjetjem in pogoje za ta podjetja. Nekatere države se sploh ne ukvarjajo s tem področjem. Kaj nameravate storiti na tem področju? Potem je tukaj vprašanje patentov. Že kar nekaj let ne najdemo prave rešitve na tem področju. Nameravate sprijeti sklep glede patentov, kar pozdravljam. S tem bomo spodbudili inovacije. In še tretje vprašanje glede standardizacije. Na področju odpravljanja ovir do prostega trga, torej zagotavljanje prostega pretoka blaga na našem trgu. In še zadnje vprašanje. V svojem uvodu ste v zvezi z energetsko politiko poudarili, da je potrebno upoštevati tudi bilateralne rešitve. Kaj konkretno mislite s tem? Naša strategija temelji predvsem na. pristopu na EU ravni, tako da ne bi imeli upravka s političnimi motivi. Hvala lepa. In kot zadnji gospod Krič. Ne bom se več naučil tega po mojem pravi predsedujoči. Vem, da imate težave z mojim imenom. Ampak vsakeč, ko ga izgovarjate, ga izgovarjate bolje. Gospod. Htjel eh, bom veraziti svojo e, tutaj zadowolenie z faktu obecności Państwa. Pozdravljeni, gospod minister. Naj izrazim zadovoljstvo glede predstavitve prioritet polskega predsedovanja. Povedali ste marsikaj, kar zanima naš eh, odbor. Imam pa vprašanje, kako gledate na odločitve naše sosede, Nemčije? izstop iz jedrske energije. Do leta 2022. Tukaj gre za četrtino proizvedene energije v Nemčiji. In pri tem se postavlja vprašanje, kaj to pomeni za energetsko politiko v Evropi. Kakšno je vaše stališče do nove energetske mešanice v Evropski uniji. Seveda so cilji prehoda na obnovljive vire energije zelo ambiciozni, kar pa nas postavlja ponovno v popolnoma nov položaj. Vloga energentov se tako močno spreminja. Govorili ste tudi o čistih eh, ogličnih tehnologijah na področju proizvodne energije. Tudi to je nov vzornik, od, eh, iz katerega lahko opazujemo Evropsko unijo. Tukaj gre tudi za plinovode, pa tudi uporabo podtalnice, o čem je govorila gospodina Vazi. Potem imamo možnost uporabo metana, tudi z možnostjo pridobivanja plina. To je seveda zelo obsežen program. Najlepša hvala. In zdaj predajem besedo podpredsedniku Pavljaku. Szanowny Panie Przewodniczący, pani, Panowie. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, gospod in gospodje, vprašanja, ki ste jih postavili, se nanaša na različna področja, zato bi najprej podal splošno pombo, tukaj gre za energetsko politiko, vse skupaj pa tudi vpliva na industrijsko politiko kot tako. Ključnega pomena je, da dobro oblikujemo splošni okvir, v katerem se vse skupaj dogaja. Če bomo dobro zastavili ta okvir, potem bo vse skupaj potekalo bolj gladko. Pričem je treba upoštevati tudi vprašanje subsidijarnosti. Kar je tudi pomembno, je v tem okviru, v pravem okviru uredbe reševati tudi tehnična vprašanja. Če bomo uvedli skupne standarde za celotno Evropo, bo projekt lažje izvajati. Če se pogledamo področje, ki so bolj tradicionalnega eh, pomena za nas, je boljše uporabiti inštrument direktiv. Na vsak način moramo zadeve ustrezno pripraviti. Konkretni primer v energetskem svežnju se odvira možnost, da bi v prehodnem času člen 10c, ki ga poznamo že nekaj let, leta 2008 je bil sprejet v sklepih sveta. Tukaj smo opredelili formulo, ki se nanaša na tiste objekte, ki so že v gradni. To je bilo leta 2008, zdaj smo leta 2011. In komisija je sprejela smernice, v katerih govori o tem, da se je na določenih eh, obratih eh, gradnja vidno začela. Rezultat vsega tega je, da podjetja niso neinovativna, pa niti ne investirajo, ker ni pravega zagotovila, kar zadeva ureditev, ki bo v končni fazi sprejeta. Zato je nujno potrebno, da od vsega začetka upoštevamo tudi praktične vidike izvajanja. Ko gre za energetsko učinkovitost, sta 36 odstotkov od 50 odstotkov. Razmerje je 2 proti 1 emisije so tretjino nižje, ampak da bi tak projekt izvedli, je potrebno imeti ustrezno pravno gotovost. Zdaj pa k posameznim vprašanjem. Gospod Weber je govoril o cilju našega predsedstva. glede sprejetja zakonodaje na osnovi predlogov komisije. Tukaj imamo različne predloge komisij, ki upoštevajo interese različnih držav članic v različnih eh, forumih, eh, pri čemer razmišljamo o pogajalskih izhodiščih. Eh, Je, žeby te nakłady, ki pošli na spolne programe v zakresu tehnologij kosmičnih. Zato je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe tudi na področju vesoljske politike. Pri tem potrebujemo nekaj konkretnih izvedbenih ukrepov. Se lahko rezultate uporabimo tudi na drugih področjih, ki so bliže vsakodnevno življenju naših državljanov. Kar pa zadeva izvajanje industrijske politike, povezano z eh, zmanjšanjem emisij? To je bilo drugo vprašanje. V Bohatovu bome sestanek direktorjev pristojnih za energijo, ki se bodo pogovarjali o vplivu nemške odločitve odprave jedrskega programa, zaključka jedrskega programa. Ukvarjali se bodo tudi z uporabo tehnologij, ki eh, prispevajo k zmanjšanju izpustov. Zakaj smo to organizirali v mestu Belhatov? To ni na ključje. Tam je tudi velik eh, CCS obrat v eh, osrčju Belhatova, kjer poskušamo na industrijski ravni demonstrirati delovanje sistema CCS. Podjetja v Evropske unije menijo, da je to projekt, ki ne bo ekonomsko pravičen brez eh, sofinansiranja Evropske unije. Zato je zelo pomembno oceniti stroške izgradnje in tudi skladiščenja. V mestu Belhato imamo tudi dobre geološke razmere, tako da ne bo nekih eh, problemov pri sprejemljivosti projekta za javnost, tisti, ki živijo v okolici. Ne bodo protestirali, seveda pa potrebujemo konkretne ukrepe. Ko gre za energetsko očegovitev z industrijski politiki, govorimo o področju proizvodne energije. Toplotne črpalke so ena možnost, potem imamo tudi prenos energije, eh, uporaba elektrike v avtomobilih. Električni avtomobili lahko odigrajo pomembno vlogo, ko gre za ustrezno uporabo energije. Zavedati se moramo, da avtomobili z benzinskimi motorjev nima posebne učinkovitosti. Takšni motori z notranjim zgorevanjem imajo 10 odstotno učinkovitost, električni avtomobili pa do 40 odstotkov energije porabimo za premik vozila. Zato imajo električni avtomobili zelo pomembno vlogo tudi pri shranjevanju energije. Ta energija se shranjuje, ko se ne uporablja in to energijo bi lahko uporabljali v omrežju ponovno neka japonska raziskava kaže, da električni avtomobil eh, med eh, svojim premikom porabi le 3 odstotke energije, vse ostalo se skranjuje v bateriji. Zato bi lahko takšne avtomobile uporabljali tudi za skranjevanje energije, če že govorimo o energetski učinkovitosti. Če govorimo o energetski učinkovitosti stavb, je to tudi pomemben faktor za gradbeni sektor pri prenovi stanovanj stavb in podobno. To ponovno ustvarja delovna mesta. Kar zadeva načrte do leta 2050, je bila sveta odločitev v svetu za okolje in sicer glede povečanje zmanjšanja za 20 na 25 odstotkov. Stališče Polske je bilo tukaj zelo pomembno, kajti zahvaljujoč stališču Polske bomo lahko izvedli odkrite razprave o to, teh eh, rešitvah. Se moramo upoštevati eh, tudi cilje zmanjšanja, pa tudi naše sporozume, globalne sporozume. Brez uh, eh, sporozumov sredi na globalni ravni ne bomo dosegli veliko. Ne moramo zelo omejevati evropske industrije, brez da bi imela kakršne koli koristi od tega. En vodilnih ekonomistov, ki je obiskal prav tako Polsko, je predstavil energetsko perspektivo za leto 2010 in je povedal, da je razlika med scenarijem 20 odstotkov in 25 odstotkov predstavlja en teden emisij Kitajske. Brez eh, globalnega sporozuma torej ne bomo mogli učinkovito zaščititi našega okolja. Ne moremo biti samo vodilni, ko gre za aktivnosti. Evropa mora biti vodilna tudi pri sklepanju globalnih sporazumov. Zdaj se pripravljamo na COP14 v Poznano. Je naš minister organiziral sestanek z 20 največjimi proizvajalci toplogrednih plinov. Povabili smo tudi jeklarne, cementarne in druge intenzivne industrije ter o tem govorili na sektorski ravni. Na tem sestanku smo govorili tudi o potrebi po uvajanju sektorskih meril, tako da se posamezni sektori ne bi borili med seboj pri razvijanju tehnologij, temveč bi vsi izkoriščali tehnologije, ki so na voljo. To je bilo zelo zanimivo saj smo videli velik napredek na eh, področju proizvodne jekla, aluminija in tudi drugih področjih. Naša razprava, ki jo vodimo na evropski ravni, izhaja iz tega, da imamo zelo različne pogoje v različnih državah članicah in to bi lahko bila priložnost, da pripravimo nek eh, globalni pristop, globalni odgovor se ne moremo zadeve narediti samo na en način. To odraža tudi zamisel glede meril na področju plina, kar je tudi en del naše strategije. Naj predstavim eh, anegdoto iz časa, ko so sovjetski inženerji razvili britvico za britje. No, to so preizkušali in eh, bitvica začela eh, briti, ampak potem je bilo vprašanje, da so ljudje različni, imajo različno obliko obraza, ampak inženir je rekel, da to ni pomembno. Vendar pa moramo to v kontekstu 27 držav članic vendarle upoštevati, najti moramo skupno rešitev za upoštevanje vseh razlik. Sprave dotičance venkla, gazu upkovega to eh, mogel. Kar zadeva pravo plina je premoga. Jako, jako ten eh, rizikovni činnik. Eh, no, imamo še nekaj bolj groznega, kot je premog. To so strobeni plini kar je treba tudi upoštevati, upoštevati pa moramo. Združenju CCS praktično spravljajo, že ta. Moramo upoštevati tudi različne možnosti. Treba videti, katera možnost je bolj učinkovita. Lahko uporabimo premog, lahko uporabimo tudi druge energente, ki ne povzročajo velikih emisij. Eh, kar zadeva mm, skrilevi plin, smo imeli pogajanja z kanadčani in za vsako eh, regijo smo zgradili novo tehnologijo, če ta plin obstaja nekje, lahko poskušamo razmisliti o njegovi uporabi, če to ni preveč tveganje. To, kar imamo na polskem je morda te narave, da ni nevarnosti za sprošanje metada, metana v ozračje. Je e, tako sprava zagrožen. Sprošanje metana pri nadomešanju e, premoga je prav tako pomembno vprašanje. To ni samo nevarno za okolje. ampak ima tudi druga tveganja. Gospod eh, Šimanski je govoril o direktivi REMIT. Tukaj bi poudaril, da ta direktiva prinaša zelo eh, dobre rešitve. Pogosto tukaj industrija zamuja, ampak eh, z Remitom bomo ponudili vsem enake pogoje. Ko sem na eni od tiskovnih konferenc govoril o transparentnosti, me je novinar napadel in je dejal, ste proti prosom o trgo. Rekl sem ne, nasprotno. Ampak preglednost, transparentnost je potrebna za učinkovit trg. Tako bomo imeli tudi dostop do informacij uredba REMET eh, uvaja te rešitve, ki so zelo pomembne, kar zadeva jedrske raziskave. Bo komisija spremenila pet direktiv o splošnih standardih varnosti, ki je za jedrsko energijo in jedrske raziskave. Komisija namerava teh eh, pet eh, zakonodajnih aktov eh, združiti v enega. Pri tem je pomembno, da najdemo pravo ravnoteže med posameznimi elementi. Če imamo pet zakonodajnih aktov, so ti bolj specifični, če pa želimo iz tega dobiti enega, bo zelo pomembno, kako to vse skupaj uskladiti, če se bomo za to odločili bomo morali najti zelo dobre predloge in eh, upamo, da bomo eh, to direktivo v kratkem sprejeli, saj je to področje, ki zahteva hitre rešitve, rešitve, ki bodo upoštevali tudi rezultate stresnih eh, testov. Tukaj naj še enkrat poudarim, da je treba upoštevati vse rešitve povezane z varnostjo te ne bodo omenjen, omejene samo na Evropsko unijo, ampak eh, rezultate stresnih testov bi lahko prenesli tudi našim eh, sosedom. Gospod eh, Girek je spraševal o spraševal spremembah energetskega svežnja in okoljskega svežnja. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da te rešitve ostajajo stabilne. To je ključnega pomena. Te rešitve bi morali, bi morali redno posodabljati. Saj ne moremo tukaj pozabiti na zdravo pamet. Če bodo te tehnologije neočinkovite in stroškovno neočinkovite v primerjavi z drugimi tehnologijami, tehnologijami v Belhatovo, bo študija pokazala, kakšno bo razmerje 60 evrov na tono bo trenut, po trenutnih ocenah strošek. To je cena za proizvodno enega, ene megavatne ure, to je tudi ena tona CO2. In če to preračunamo, pridemo na 50 eh, evrov na megavatno uro, tako da stroški niso bistveno višje z CCS-om, če upoštevamo tudi stroške surovin ter eh, obratovalnih stroškov. Treba bo torej skrbno razmisliti o različnih rešitvah, ki bodo tudi ekonomsko upravičene in še čisto nakratko. o energetski mešanici in našemu stališču glede benchmarkov, glede meril. Polsko stališče se osredotoča tudi na to, da je energetska mešanica na osnovi pogodb eh, definirana na ravni držav članic. To je zelo pomembno in to, to osnovno načelo je treba upoštevati trenutno imamo nekaj mehanizmov, ki omogočajo eh, tudi črpanje nafte na odprtem morju, to je tudi ena direktiva, ki pa se ponovno nanaša na nacionalno raven. Poljska meni, da bi se morali truditi za nadaljne zmanjšanje emisij z uporabo več obnovljivih virov energije. Imamo nekaj eh, to vrstnih obratov, ampak bomo morali razmisliti o tem, kako zadeve izvajati naprej glede na odločitev Nemčije. Tako da bomo videli, ali ima smisel investirati več v uporabo obnovljivih virov energije. Razvijati bo treba različne alternative, ampak eh, Poljska načrtuje povečanje deleža obnovljivih virov energije. To je najpomembnejši faktor pri spremembi našega energetskega, naše energetske mešanici. Kar zadeva patente, nismo dosegli še velikega uspeha, ampak mislim, da je zdaj skrajni čas, da začne evropski patent delovati. In upamo, da nam bo uspelo ustrezno zakonodajo pripraviti in sprejeti tukaj imajo energen, ustrezne argumente tudi španci, italijani, ki moramo prisluhniti, vendar pa upam, da se bodo lahko pridružili evropskemu patentu. Ko pa gre za standardizacijo in standarde, menimo, da bi jih morali izvajati eh, v obliki oziroma da bi jih morali sprejeti v obliki ureb, kajti to bi bil način, da hitro nekaj pridobimo od skupnega trga. Eksemplarično bi lahko to uporabili eh, napajalnike za mobilne telefone. Če bo šlo vse po sreči, bomo lahko v prihodnje uporabljali samo en polnilec eh, za mobilne telefone, ne pa veliko različnih za posamezne znamke. To eh, bi tako bistveno olajšalo naše življenje in bi tudi pripričalo nepotrebno proizvodnjo. Tisti, ki kupuje mobilne telefone, morajo poskrbeti tudi, da imajo ustreznega pomnilca za vsak nov telefon. In še ena zadeva je tukaj. Pytaniu, na pytania pana posła Grzyba w międzyczasie odpowiedziałem, jeżeli chodzi o te e, sprawy. Gospod e, Grzyb glede posledic uh, odločitve Nemčije za zamrznitev jedrskega programa. O tem sem vam že povedal, da razmišljamo. Naj vam za zaključek zagotovim, da je predsedstvo pripravljeno neposredno sodelovati z vašim odborom, z vašimi poročevalci. Eh, veliko vlagamo v osebne stike, v osebne vezi. Če boste morali kaj nujno vprašati, prosim, da uporabite eh, polske poslance, ki sedijo v vašem odboru, zato da vzpostavijo potrebne stike na polskem. Imamo dokaj konsolidirano mnenje, vključno z opozicijo, tako da vas prosim, da uporabite vse kanale, ki so vam na voljo. Uporabite pomoč vseh eh, polskih eh, poslancev, ki vam bodo prav gotovo lahko pomagali celo se veselimo vaših izkušenj. Simbolično gledano gremo v smeri bolj zelenega razvoja, bolj zelenega gospodarstva, kar pomeni, da koncept trajnostnega razvoja raste, pri čemer je treba upoštevati tudi socioekonomske vidike, okoljske vidike. Za zaključek pa naj povem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo na zeleni strani gozda. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod ministerski predsednik, gospod Pavlak, eh, za vaše odgovore. Vprašanja so bila zelo, zelo raznolika, ampak eh, to je pač eh, težava pri takšnih pogovorih, da slišimo veliko argumentov, veliko različnih vprašanj in težko je na vse to odgovoriti. Zato se vam prisrčno zahvaljujem. Seveda bodo zadeve še bolj zapletene, ko se bomo ukvarjali s posameznimi zakonodajnimi akti.